To je poročilo Enrique Guerrero Salom, pripravljeno svetovni humanitarni vrh, izzivi in priložnosti za humanitarno pomoč. Kot prvi govornik bo gospod eh, Guerrero Salom, poročevalec. Pet minut imate na voljo. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar. Organizacija Združenih narodov je sklicala prvi humanitarni vrh ki bo potekal v Istanbulu prihodne leto. Komisija je pripravila sporočilo s tem v zvezi in meni se zdi zelo dobro. In tudi moje poročilo spremlja oziroma se navezuje na to sporočilo. Jutri bomo o tem glasovali in gotovo bomo prihodne leto, ko se bomo. Eh, približevali vrhu, bomo eh, se še bolj osvetočili to vprašanje. Želeli sem odgovoriti na tri vprašanja. Zakaj potrebujemo sedaj humanitarni vrh? Drugo vprašanje je, katere cilje želimo doseči v Istanbulu? Tretje vprašanje je, kakšna je vloga, kakšna je mora biti vloga Evropske unije v tem procesu? Kot odgovor na prvo vprašanje je, oziroma ni to, da sedaj potrebujemo vrh, ker smo pred 25 leti sprejeli humanitarni sistem, ki zaradi preteka časa sedaj potrebuje spremembo. Ne, odziv je globi, svet se je izjemno spremenil v tem času, v četrt stoletja in humanitarni sistem, ki ga imamo, se ne more odzivati na izzive, s katerimi se srečujemo. Danes imamo humanitarne krize, ki so hujše, številčnejše kot kadarkoli prej. In temu smo pričali v številnih delih sveta prihaja do več kriz zaradi naravnih katastrof, zaradi vojn. Imam pa vedno manj sredstev za odziv na te krize, ki trajajo dlje, kajti v številnih primerjih trajajo tudi 30 let. To so dolgotrajne krize. In kakšne so posledice? Imamo več beguncev. 6 milijonov beguncev smo imeli leta 2015 polovica jih je otrok. Imamo vedno več ljudi, ki potrebujejo humanitarno pomoč. Lani jih je bilo 100 milijonov. Če bi jih sešteli, bi to bilo 12. največja država na svetu po številu prebivalcev. To bi bilo torej enako veliko število ljudi, kot jih živi v Franciji in v Španiji. Imamo manj denarnih sredstev. V zadnjem letu je prišlo do zmanjšanja denarne pomoči v ločenih delih sveta, kjer res potrebujejo takšno pomoč. Če želimo dobiti na drugo vprašanje, in sicer kaj želimo doseči v Istanbulu, naj povem, da moje poročilo poudarja proces globalnega posvetovanja, ki je potekalo v več delih sveta. Zbralo se je več eh, predlogov iz različnih sektorjev, ki se ukvarjajo s humanitarno pomočjo. Zato predlagam štiri osi skupnega delovanja. Najprej moramo spodbujati globalni konsens glede delovanja, ki bo potrdil načelo humanitarne pomoči in ki bo se osredotočil na varstvo ljudi. Ta konsens je treba ukrepiti z akcijskim načrtom, ki bo trajal vsaj pet let, zato da bomo lahko eh, izvajali zaveze, ki bodo sprijete na vrhu. Poleg tega potrebujemo kodeks ravnanja, ki ga bodo sprejeli vsi donatori tu ne gre nujno za zahodni pristop. Ne, treba je upoštevati mednarodno zakonodajo in humanitarno načela. Nujna je preglednost pri tem delu. Tretjič, želimo vzpostaviti skupni sklad za humanitarno delovanje, ki bo omogočil predvidljivost, eh, fleksibilnost in varnost večletnih prispevkov. Doslej so bili finančni prispevki prostovoljni. Sedaj si želimo zavezujočih obljub. Četrtič, podpiramo pripravo za lokalni odziv, za odziv na nacionalni ravni. Pozivamo pa k neodvisnosti pomoči. Sprememo prispevek zasebnega sektorja, ko lahko prispeva. Vendar poudarjamo predvsem pomen varstva zaščite ljudi. In tretjič, kakšna naj bo vloga Evropske unije? Kaj je svet že sprejel? Države članice se morajo zavezati k temu, da bo vrh uspeh in moramo biti navzoči na vrhu, na najvišji ravni moramo porabiti vsa sredstva za to, da bomo dosegli vizijo, uh, ki bo spremenila humanitarno pomoč. Cilj pa mora biti vedno varstvo ljudi, zavarovati življenja, uh, zavarovati uh, človeško dostojanstvo, naše lastno dostojanstvo. Yes, Hvala lepa, gospod Guerrero. Sedaj pa za komisijo. Gospod Stiljanides, prosim, če se lahko držite treh minut. Dragi prijatelji, dragi kolegi, človeško trpljenje je doseglo izjemne ravni, kakršnih prej nismo videli. 100 milijonov ljudi je odvisnih od humanitarne pomoči, 60, 60 milijonov ljudi je moralo pobegniti od doma, pol teh je otrok, te številke so grozljive. Zato je humanitarni vrh na mestu, zato da bomo človeško dostojanstvo dali v srči, ko sprejemanje političnih odločitev in da bomo izboljšali način, kako ljudem pomagamo v humanitarnih krizah. Potrebujemo ta vrh, zato da bomo obravnavali učinkovitost in uspešnost humanitarne pomoči. Ta vrh pa nam tudi mora omogočiti da bo humanitarna pomoč res prišla na svoj cilj zato je nujno da se spopademo s kršitvami humanitarnega prava to je zame osebna prioriteta in zato potrebujemo politične zaveze strani voditeljev na vrhu bodimo realistični potrebujemo več kot le humanitarce če želimo najti rešitve za Eh, globoke težave. Humanitarci ne morejo nositi sami celotnega bremena. Humanitarna pomoč je lahko le kratkotrajna rešitev, ne more pa preprečevati ali končati konfliktov. Prav tako ne more ustvariti socialnega in gospodarskega napredka. To je najbolj očitno v najhujših humanitarnih krizah. To smo videli v Siriji. Dokler ne bomo imeli politične rešitve, ne bodo srci uh, eh, dobili dovolj humanitarne pomoči. To ne bo dovolj. Humanitarni vrh, ki bo potekal v Istanbul, to je zelo simbolično. Istanbul ima zelo pomemben simboličen pomen. Istanbul je mesto, ki združuje kontinenta, eh, družbe in civilizacije in mora spodbujati povezovanje akterjev zato, da bomo bolje pomagali ljudem v humanitarnih krizah. In moramo iti onkraj običajnih humanitarnih akterjev, moramo vključiti tudi zasebni sektorov. Vsi svetovni voditelji morajo biti pripravljeni ponuditi politične zaveze na najvišji politični ravni. Prihodnih šest mesecev bo ključnega pomena če želimo postaviti humanitarni vrh na svoje pravo mesto. Sam se bom angažiral in bom stopil uh, v stik z voditelji po celem svetu. K temu bom tudi uh, pozval državnike in tudi Evropski parlament ima uh, tu svojo vlogo. Hvala gospodu Greru Salomu za uh, njegovo uh, ukvarjanje s, tem, s to temo. Komisija je predstavila svoje stališče v sporočilu decembra. Svet je prejšnji teden sprejel sklepe in sedaj bi moral parlament zaključiti evropski prispevek s tem, ko bo sprejel to poročilo. Na ta način bomo predstavili svojo kolektivno vizijo glede tega, kako ne bo potekalo uspešno delo na vrhu. In to vizijo moramo predstaviti svojim partnerjem po uh, celem svetu. Begunska kriza v Evropski uniji je pokazala, da je to velika prednostna naloga in morajo biti uh, evropske vrednote v srčiki naše politike. Evropska unija je uh, sprejela svojo odgovornost na tri načine. Prvič, beguncem je pomagala, kjerkoli že so, drugič, sprejela je svojo migracijsko agendo in tretjič, celovito se odzvala na sersko krizo. Mi vodimo zgledom in delamo eh, svojo nalogo in s tem krepimo svojo kredibilnost. Na ta način bomo postali glavni akter pri oblikovanju svet, globalnega odziva, ki ga tako potrebujemo. Hvala, gospod komisar. Pier Antonio Pancer je naslednji govornik v imenu AFET odbora. Eno minuto. Hvala, gospa predsednica. Vsi smo priča izzivov tega stoletja. Naš svet je zelo bogat, vendar tudi zelo ranljiv. Ljudje so zelo izpostavljeni, zelo ranljivi. Humanitarne krize pomenijo izjemno trpljenje za prizadete ljudi. In tudi v tej humanitarni krizi moramo vedno razmišljati o tem, kdo trpi najbolj. Ženske, otroci, zlasti, ko pride do obroženih spopadov. Zato je nujno se osredotočiti najprej na nje, zato da dobijo ustrezno podporo in da dobijo na voljo um, uh, zdravstveno skrbo in tako naprej. Če želimo, da bo humanitarni vrh uh, pomemben priložnost za to, da bomo uh, um, lahko spremenili uh, sistem in izboljšali tisto, kar je treba izboljšati. Hvala, Ana Hed, v imenu odbora za enakost eh, spolov in ženske. Minuta. Hvala poročevalcu in hvala vsem, ki ste delali na tem odboru in vsem, ki ste pomagali pri oblikovanju mnenja v odboru OFAM. Mi imamo svoje mnenje, ki smo ga uh, pripravili in upamo, da bomo izboljšali humanitarno delo. Kaj potrebujemo? Potrebujemo nov pristop. Gospod Guerrero Salom je prav um, opisal podporo, ki jo potrebujemo po konfliktih ženske in otroci pogosto ne pridejo do zdravstvene oskrbe, ki jo potrebujejo. Komisija je jasno izpostavila pomen tega, da mora imeti na voljo um, zdravstvene storitve in pogosto ženske in otroci ne dobijo ustrezne zdravstvene oskrbe. Mislim, da moramo glasovati za to poročilo kajti ženske trpijo grozno in tega ne smemo dovoliti. Hvala, sedaj pa govornik v imenu političnih skupin. Prva je gospa Zaborska, imenu je Les. Ďakujem, pani predsednička, vážený pán komisár. Hvala, hvala, gospod komisár. Najprej hvala našemu kolegu Salamu Greru za zelo uravnoteženo poročilo, ki ga lahko podprejo vse policijske skupine z nekaj pridržki. Ja, sedaj se soočamo s posledicami humanitarne krize, begunske krize. Ta nas je vse presenetila. Soočili smo situacijo, ko je naenkrat ogromno ljudi potrklo na naša vrata. To nas je zbudilo, to je bilo tisto, kar nam je omogočilo, da vidimo, kako se znamo odzvati na humanitarne krize in ali lahko upravljamo s takšnimi, ali lahko obladujemo takšne krize, ali se lahko hitro odzovemo, ali lahko preprečimo takšne krize. In to poročilo vključuje številne konstruktivne eh, predloge s tem ciljem. In polna sem upanj in pričakovanj glede vrha v Istanbulu. Sem pa predvsej razočarana, da se nismo mogli strinjati glede ukrepov, glede splava in glede zavezujočih prispevkov, ki so ostali le mrtva čaka na papirju. To je škoda, kajti to poročilo bi morali sprejeti s širokim konsenzom. Hvala. V imenu politične skupine SND bo govoril gospod Norbert Neuser za minuto in pol imate. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar, zdra, dragi Enrique. COP21 v Parizu je bil velik mednarodni uspeh in ta elan mislim, da potrebujemo tudi zato, da bo vrh v Carigradu uspešen. To kar si je Evropa zamislila in želi narediti, je dober prispevek za to, da pridemo k dobremu rezultatu. Uh, nujno je ukrepati. Ne bom ponavljal številk, ki smo jih danes že slišali. Obstajajo še nekatere druge zadeve, ne samo številke. Pri 100 milijonih ljudi, ki živijo od eh, humanitarne pomoči. Ob tej številki je en milijon sirskih beguncev videti majhen. Veliko je mm, mladih otrok, ki ne morejo živeti, ki se ne morejo zaščititi, ki potrebujejo eh, hrano, ki potrebujejo streho nad glavo in zdravila. To je največja kriza od eh, konca druge svetovne vojne. Potreba je postala še večja v treh letih v od leta 2012 do 2015. Namesto 10 smo povečali na 20 milijard dolarjev v svetovnem okviru to pomoč, ampak to ni dovolj. Hvala avtorju za to eh, poročilo, ki bo zelo dobra osnova za pogajanje v Carigradu. Hvala. Hvala. V imenu EKR bo sedaj Arne Gerike spregovoril. Hvala, gospoda predsedujoča. Komisar Stiljanides pred nekaj dnevi se je končala velika konferenca o eh, podnebnih spremembah v Parizu. Predsednik vlade Fabius je triumfiral tam. In mislim, da je to nekaj, kar bi nam bilo lahko v korist, če bomo tudi na tem humanitarnem vrhu delovali tako. Gre za ogromno problemov, ki jih imamo. Uh, vojne, vojaški spopadi, katastrofe in tako naprej. Humanitarno stisko lahko rešimo samo, če bomo vsi sodelovali. Potrebujemo novo kulturo pomoči in eh, ljubezni do bližnjega. In globalna konferenca mora biti zasnovana na konkretnih zamislih. Prejšnji teden sem sam uh, uspel s predlogom, da začnemo po vsem svetu povdarjati pomen humanitarne pomoči na bolj odločen način. Celo vrsto takih zamisli imamo. Zberite jih in gospod Gerik, moram vas prekiniti. Vaš čas je iztekl. Hvala. Za politično skupino ALDE je sedaj uh, naslednja govornica Beatrice Berčera. Hvala. Hvala, gospod komisar. Eh, svet je v permanentni krizi in moramo biti proaktivni, ne zgolj reaktivni. Humanitarna pomoč je tesno povezana z zunanjo politiko in z razvojno politiko. Humanitarni vrh, ki bo potekal v maju, mora imeti čim več svetovnih voditeljev, ne le voditeljev EU. Uh, eh, to je prvi vrh, ki bo potekal v Istanbulu in to je nekaj simbolnega um, in nedavna begunska kriza je pokazala, da gre za, pomemben, za pomembno situacijo in moramo ustrezno uporabiti politične instrumente. Kakšen je naš, kakšna naša vloga? Mi smo Eh, največji donatori humanitarne pomoči in moramo se boriti proti eh, temu, da pomoč ne pride na svoj cilj. Moramo zavarovati ženske in otroke in moramo se držati pravil. Če se mi ne držimo eh, pravil, potem bo naše delovanje zelo omejeno. Mm, številni eh, civil, civilisti, humanitarni delavci so eh, tisto, kar moramo zaščititi. Evropska unija je odgovorna in ima na voljo možnosti za to, da ima vodilno vlogo pri iskanju najboljših načinov za varstvo ogroženih ljudi. Moramo spodbujati eh, svetovni konsens glede humanitarne pomoči. Moramo zato uporabiti vsa sredstva, ki jih imamo na voljo. Äh, Hvala. Gospa Sančeska, da ne za minuto in pol dobi sedaj besedo. Hvala. Gospod komisar, imamo 250 milijonov ljudi, ki so žrtve različnih humanitarnih kriz. Bolj kot ko dodaj, koli prej potrebujemo harmonizirano politiko na ravni EU, ko gre za humanitarno pomoč. Zato zelo cenimo delo gospoda Gerera glede tega poročila in se mu zahvaljujemo. Pomembno je izpostaviti, kako pomembno reševati uh, uh, razloge za humanitarne krize, moramo spodbujati eh, človekove pravice, moramo spodbujati pravice žensk, da se odloča v svojem telesu in eh, pravice migrantov. Potrebujemo robustno politiko, ko gre za humanitarno pomoč. Ne smemo slediti eh, logiki privatizacije in mm, lahko sodelujemo z zasebnim sektorjem, da, vendar ta mora sodelovati in upoštevati naše vrednote, poleg tega pa mora biti odgovoren. Naše politike morajo biti koherentne z našimi razvojnimi cilji. Recimo, poročilo pogrešam sklic na mednarodno trgovino, na podjetniško odgovornost ali na evropski izvoz orožja. Če bo naša trgovinska politika zapela očmi pred kršitvami človekovih pravic, bomo prispevali k uh, povečanju nestabilnosti, ne pa k reševanju kriz. Hvala. Sedaj pa Heidi Hautala v imenu Prišče skupine Zeleni ALE. Minuto in pol. Hvala, gospa predsedajoča. Pripravljamo prvi humanitarni vrh na svetu v trenutku, ko je humanitarno pravo ogroženo. Če razmislimo, o tem, da so civilne institucije stalno predmet napada, naprimer v Pakistanu, v Jemnu bombardirajo in napadajo bolnišnice in veliko civilnega prebivalstva trpi zaradi tega. Mednarodno humanitarno pravo je ogroženo še na en drug način. Žal imamo tudi pri nas težavo s tem. Razvoj mednarodnega humanitarnega prava je namreč pokazal naslednje posilstva, posilstvo je postalo sistematično oraž, orožje v vojnah in vojaških spopadih. Ženske in deklice, ki so žrtve, imajo brezprizivno pravico do vseh pravic, eh, tudi do pravice do splava v okviru mednarodne zakonodaje. Mi moramo preprečiti to krutost, ki se jim dogaja. In v tem primeru moramo se zauzemati tudi za splav. In mislim, da to, čemu so izpostavljene ženske in deklice, je nehumano. O tem bom povedala tudi jutri na glasovanju. Pravim, da, oziroma slišali smo, da se bo ustanovil nov mednarodni sklad za humanitarno pomoč. Ampak skladi niso običajno prava rešitev. Hvala. Hvala. Naslednji govornik v imenu EFDD je Ignacio Korao. Eno minuto imate. Hvala. Hvala, gospa predsednica. Vrh o humanitarni pomoči je še en vrh po tem, ko smo imeli več pomembnih vrhov vrh v Parizu, vrh v New Yorku in v Addis Abebi. Pomembno je, da imamo jasno stališče in da se zavedamo, da so krize vedno hujše. Poročevalec Grero Salom je pripravil zelo dobro uravnoteženo poročilo, ki upošteva različna stališča v Evropskem parlamentu. To poročilo bomo podprli. tudi upošteval je um, prispevke uh, nevladnih organizacij, ki ponovadi opravijo večino praktičnega dela in mislim, da moramo res zavarovati ravno te ljudi, kajti oni so tisti, ki delajo na terenu in moramo torej preprečevati situacije, kot je bila tako, so napadli bolnišnico zdravnikov brez meja. Hvala. Naslednja je v imenu ENF, polične skupine Mirej Dornano. Hvala, gospa eh, predsednica. No, eh, zamisel o strukturi humanitarne pomoči je nekaj ambicioznega vprašanja, kako bomo to izvedli. Gre za občutljiva vprašanja. Mislim, da imamo preveliko področje uporabe, ko govorimo o vseh ljudeh, ki so prizadeti. Govorite o tem, da bi morali sodelovati z lokalnimi organi. To so vse dobre ideje. Enakost spolov pa je tema, ki je ne smemo uh, obravnavati v takšnem poročilu, ker to ne zadeva te teme. In potem sprejem beguncov uh, Eh, tu gre za, le za nekakšno paljativno pomoč eh, zaradi tega, kar se dogaja v teh državah. Moramo reševati težave na izvoru teh težav in moram reči, govorec je bila prekinjena. Hvala. Naslednji govornik je Davor Ivo Stir, eno minuto imate na voljo. Gospa predsedujoča, moja politična skupina, jaz osebno in mnogi drugi, smo bili pod velikim vtisom besed papeža Frančiška, ko je bil na obisku tukaj. Rekel je, da je treba pomagati ljudem, ki so potrebni pomoči, ki bežijo eh, bede, pred bedo, pred eh, siromaštvom in da jim ne smemo obrniti hrbta. Eh, poročilo gospoda Guerrera je odgovor na to in ustraja na tem, da Evropska unija ostane na, humani, na področju humanitarnih dejavnosti med vodilnimi. Ne smemo tudi uh, si dovoliti uničenja nerojenih otrok. Ne vem, morda so naša srca preveč trda, da bi tudi to sporočilo sprejeli, ampak treba je tako delovati. Delati je moč torej bistveno bolje. Poročevalcu se zahvaljujem za vse predloge in za razumevanje, ki ga je pokazal v času priprave tega poročila. Hvala. Hvala. Gospod Francisco Asis. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, filozofska načela evropskega projekta bi morala pokazati, kako se zna Evropa odzvati na zelo pomembne drastične dogodke. Mislim, da je nujno odzvati se na zahteve. Veliko dobrih predlogov smo slišali za to, da bomo pripravili akcijski načrt na svetovnem humanitarnem vrhu v Carigradu, ki ga bomo vsi lahko sprejeli. Upati je, da bomo takrat eh, na vrhu sprejeli tudi agendo za obdobje po letu 2015 in sklepe, ki so jih sprejeli junija letos v Parizu. Poskrbeti je treba za to, da bomo objektivno, neodvisno in humano zagotavljali humanitarno pomoč vsem potrebnim. To je potrebno podariti na tem vrhu in o tem je govora tudi v poročilu, zato ga bom podporil. Hvala. Nathan Gill je sedaj naslednji govornik. Ironija je to, da bo v Turčiji od vseh držav potekal ta humanitarni vrh eh, ravno v tej državi. Ko gre za človekove pravice, ne vem, kdo bolj trenutno uh, zlorablja te pravice. In uh, ne vem, ali kdo drug, tako kot Turčija, na sistematičen način človekove pravice, temeljne svoboščine, uh, tepta. In mi, ki smo institucija, ponosna na liberal, zaradi liberalnih misli, s tem, da bomo sodelovali v Carigradu, pošiljamo svetu nepravo sporočilo. E, Turčija je članica NATO, je članica nekaterih zavezništev, vendar vlada je vse bolj borbena. Na juni smo, če mislimo, da bo članstvo v našem parlamentu spremenilo kulturo, ki se v Turčiji razvija že uh, stoletja. Uh, Turškim državljanom je treba sporočiti, da morajo drugače izbirati svoje ljudi, da potrebujo sistem, ki bo varoval temeljne pravice. Svoj čas ste presegli, gospod Kil. Gospod uh, eh, Moris Ponga je naslednji. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej se zahvaljujem poročvalcu gospodu Gerju Salomu za vse upravljeno delo in osebno moram povedati, da podpiram to poročilo. Kot je bilo že povedano, bo svetovni humanitarni vrh v Turčiji 23. in 24. maja 2016 v Istanbulu. Upam, da se bomo začeli bolje odzivati na humanitarne katastrofe, ki jih je vedno več. Več kot 200 milijonov ljudi danes trpi zaradi humanitarne krize, finančne potrebe so kolosalne, in zato prav gotovo potrebujemo tudi uporabo sklada iz leta 2015. 19 milijard evrov je zdaj na voljo in to je sklad brez precedensa strani Združenih narodov. Na globalni ravni moramo sprejeti tudi vse ustrezne ukrepe, zato da se bomo lahko odzivali na katastrofe, ki zadevajo milijone in milijone oseb po celem svetu. Evropska unija ima pomembno ulogo na mednarodni ravni kot prva in glavna donatorica moramo se nasloniti tudi na svoja načela v okviru humanitarne politike, tudi pri zagotavljanju vseh finančnih sredstev za odzivanje na krize. Vaš čas se je stekel. Naslednji govornik je gospod Jozef Weidenholzer. Eno minuto. Hvala. Poročevalcu bi želel čestitati k temu sistematičnemu poročilu in tudi jaz, kot nekateri drugi, upam, da bo ta vrh uspešen. Trenutna begunska kriza kaže, da smo eh, pred eh, nujno potrebo po reformah v načinu zagotavljanja humanitarne pomoči. Septembra na vrhu o beguncih je gospa Merkel rekla naslednje mednarodni programi, tega nismo vedeli, ne bodo ustrezno financirani in sedaj smo se znašli z ljudmi v, nek, v nečemu, kar bi lahko imenovali taborišča. No, situacija se ni nič izboljšala. Vsaj v Siriji se poskuša nekaj narediti. Mi smo se svojo misijo kot člani parlamenta poskušali narediti svoje, ampak premalo. Zato potrebujemo zavezujoč nov mehanizem na mesto prostovoljnih zavez. Hvala. Zadnji govornik pred postopkom Catch the, the Eye je gospod Bogdan Bruno Venta. Minuto imate na voljo. Hvala, predsedojoča, komisar. Tudi jaz bi čestital poročevalcu k temu zelo dobremu poročilu. Vrh bo dober, dobra priložnost za izmenjavo izkušenj in za pravo predlogov za izboljšanje humanitarne pomoči. Situacija v Siriji, vojni spopadi, podnebne spremembe, to je samo nekaj kriz, s katerimi se mednarodna skupnost spopada. Izboljšati moramo učinkovitost humanitarne pomoči, Zagotoviti je treba tudi varnost eh, humanitarnih eh, delavcev, kajti več kot 300 jih je dosedaj že bilo ugrabljenih ali pa so jih ubili oziroma ranili samo v letu 2014. Mednarodni vrh v Carigradu mora dati potrebne politične spodbude, da bomo izboljšali učinkovitost humanitarne pomoči in da bomo zagotovili, da bo ta pomoč resnično pomagala državam in skupnostim. Hvala, sedaj pa postopek catch the eye. Čas je omejen. Vsaka politična skupina bo dobila samo enkrat glas. In to tisti, ki v zadnjem uri še niste govorili. Gospod Stanislav Kolčak je prvi. Eno minuto imate na voljo. Najlepša hvala za besedo, gospa predsedujoča. Po pravici povedano, sem pričakoval, da boste dali besedo moji kolegici oziroma kolege, ampak vseeno. 800 obletnico prvega, prve geste humanitarnega delovanja bomo letos praznovali. Gre za posebno listino, ki so jo v Angliji pred 800 leti sprejeli. Moram reči, da sem presenečen spričo tega, da mnoge nacionalne vlade enostavno ne vedo tega, da je visoki komisarjat za človekove pravice moral dramatično skrčiti sredstva za humanitarno pomoč in to v zelo kratkem časovnem obdobju. Kako je to možno, da o tem nihče nič ne ve? Kako posamezne vlade lahko delajo, če gre za tako pomembna krčenje sredstev. Ne moremo se spraševati potem, kako ljudje sploh preživijo v določenih pogojih. Hvala. Zadnji govornik je gospod Jurek, Marek Jurek. Eno minuto imate na voljo. Mikrofon. Mikrofon morate vključiti. Pani predsednica. Gospa predsedojoča, kolegice in kolegi, Nobelova nagrajenka za mir, mati Teresa, je nekoč rekla, da ubijati tiste, ki se še niso rodili, je največja grožnja miru na tem svetu. Te besede si moramo zapomniti in jih imeti na umu, preden bomo glasovali o tem poročilu. Kajti ena od humanitarnih zahtev v tem dokumentu je zagotoviti dostop do splava. Mnogi otroci živijo na a, svetu, ki se ne bi bili lahko rodili, če politične oblasti, a, ki so lahko vplivali na njihovo rojstvo, bi zmagale. Zato mislim, da tega ne smemo pozabiti tudi jutri. Sedaj še enkrat pred zadnji govornik v imenu komisije, komisar Stiljanides. Hvala. Dovolite, da še enkrat čestitam dragemu kolegi Gerero Salomu za to zelo konkretno poročilo. Hvala pa tudi vsem vam za zelo konstruktivno razpravo o tem pomembnem poročilu. Dovolite, da ponovno poudarim še nekaj. Današnje številke o humanitarni krizi so takšne, da nikoli v zgodovini niso bile tako drastične, zato je treba takoj delovati. In vrh v Carigradu bo priložnost za to. Bo pa to tudi zadnja priložnost, da razvijemo takšen humanitarni sistem humanitarne pomoči, ki bo primeren za zahteve, s katerimi se soočamo. Ta uh, humanitarni proces je bil sicer zelo obsežen, marsikdaj, ampak obstaja neka nevarnost namreč, da bomo na humanitarnem vrhu govorili o preveč različnih stvarih. Zato moramo kot Evropska unija ustrajati na tem, da se osredotočimo na tri, štiri glavne zadeve, ki bodo vplivali na pozitivne spremembe. In treba je s partnerji se dogovoriti za to. Kar zadeva vsebino samega vrha, o njej pišete zelo natančno v svojem poročilu. So glavni, uh, tri so glavna področja, kjer moramo narediti napredek. Prvič, Spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava in humanitarnih načel je nekaj, kar moramo absolutno postaviti na prvo mesto. Drugič, potrebujemo bolj učinkovit in pregleden hum, sistem humanitarne pomoči z agencijami, ki bodo opravljali svoje delo bolj učinkovito in pregledno. In tretjič, obupno potrebujemo več. Uh, sredstev in poseben sklad. No, to vsi veste. Zato potrebujemo nove vire financiranja, naprimer z različnimi uh, viri financiranja razvoja lahko to naredimo. Podpredsednica Kristalina Georgijeva bo tudi sodelovala pri tem, ampak na vrhu moramo na konkreten način se lotiti vseh teh vprašanj. V ta namen potrebujemo bolj Eh, pristna in poglobljena partnerstva z drugimi, bolj dosledni moramo biti. Zasebni sektor je absolutno treba vključiti v financiranje. Splošno podporo je treba zagotoviti za humanitarna načela in seveda pokazati, da humanitarna pomoč ni nekaj, kar je eh, pridržano samo Zahodu. V naslednjih nekaj mesecih pred vrto, v, vrhom bomo morali a, eh, razmišljati inovativno, na nov način, vendar moramo biti osredotočeni istočasno na bistveno, če hočemo doseči politične zaveze na vrhu. Vsekakor se veselim nadaljnega sodelovanja pred eh, Carigradom z vami na zelo konkreten način. Najlepša hvala za zelo konstruktivno razpravo danes. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa še enkrat dajem besedo poročevalcu Enrikeo Guerrero Salom. Dve minuti. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar. V tej razpravi je več stvari postalo jasnih in sicer prvič ne moremo rešiti vseh težav tega sveta s humanitarnim delovanjem. Moramo preprečevati konflikte in moramo spodbujati gospodarsko rast in socialno varstvo. Če bi to spremenili, potem bi lahko preprečili humanitarne krize. Drugič, potrebujemo globalni akcijski načrt, potrebujemo nove donatorje in več sredstev. Tretjič, Evropska unija mora na našem ozemlju se držati humanitarnih načel, o katerih bo govorila v Carigradu. Le tako bomo lahko kredibilni na prihodnem humanitarnem vrhu v Carigradu. In rad bi se tudi zahvalil več kot 30 nevladnim organizacijam, ki so sodelovali pri uh, pripravi tega poročila. Zahvaljujem se mm, podpredsednici Georgijevi, komisarju uh, in poročevalcem in vsem osebju, ki je sodelovala pri pripravi tega poročila. Eh, eh, želel sem doseči uravnoteženo poročilo in tiste skupine, ki imajo sedaj nekaj ur pred glasovanjem eh, stališče, ki je negativno, naj si v tem naj vendarle premislijo. Vrh je veliko pomembnejši od poročila, vendar poročilo je pomembno za tiste, ki pričakujejo, da bo Evropska unija sprejela svoje zaveze na vrhu. Tako bomo uh, reševali življenja in odpravili tako grozne situacije za številne ljudi na svetu. Hvala, gospod Guerrero. S tem je razprava končana. Jutri bomo glasovali o tem poročilu. Naslednja točka, gospod Marijas. Najlepša hvala, gospa predsednica. Želel bi opozoriti na vprašanje vezano na poslovnik. Ura je že skoraj 10.60, pred nami sta še dve razprave. Zanima me, kako bo potekal postopek Catch DI. Tukaj sem že od treh popovdne. In iz različnih razlogov še nisem dobil besede. Že večkrat. Zato me zanima, ali nameravati dati enemu posamezniku iz vsake politične skupine možnost za udeležitev postopka catch-di ali boste dajali večjim posameznikom iz ene politične skupine, če tega nihče ne bo želel. Če se boste držali pristopa, ki ste se ga prej držali, očitno ne bom dobil priložnosti. Marijas. Gospod Marijas, res čas je zelo napredoval. Nekaj čez 23. uro bo, moramo biti gotovi. Zato bo catch the eye postopek tako potekal, da od vsake politične skupine samo eden dobi besedo in če ste vi edini za svojo politično skupino, boste vi dobili uh, besedo. Če ne, pa bo dobil besedo nekdo iz vaše politične skupine, ki še ni dobil besede. Uh, Prosim za razumevanje, da vsi, ki ste se javili k besedi v postopku Catch the Eye, ne boste dobili besede. Ne vem, ne morem vam sedaj reči, da boste v naslednjem postopku dobili besedo. Odvisno je od situacije. Torej, naslednja točka je izjava komisije v zvezi z mobilnostjo delovne sile. Kot prva govornica v imenu komisije bo komisarka Marianne Tisen. Izvolite. In lepo vas prosim, gospa komisarka, da se držite petminutnega